May I start? Yes, okay. Michel Marteau. Chers collègues. Spoštovani kolegi, začenjamo z skupno sejo odborov Budge in Econ. Glasovali bomo o rezultatu štirih trialogov v zvezi s programom EU Invest. Mislim, da lahko potrdimo dnevni red, ni nobenih ugovorov. Prav tako. Pričakujem tudi, da boste sprejeli zapisnike sej 13. decembra, 29. januarja in 20. februarja. In če nima nihče nič proti, potem te zapisnike lahko sprejmemo. Člani skupin ki so izrazili svoje mnenje v zvezi z programom EISF, so odločili, da se ne morejo izraziti do konca zakonodajnega obdobja. In soporočevalec projekta RSP po več sestankih so prav tako ugotovili, da ne bo prišlo do sporazuma pred koncem tega zakonodajnega obdobja. Kaže, da odbor eh, pripravlja neke vrste združitev teh dveh programov in eh, v tej situaciji poročevalci v senci in pa uh, uh, vsi odgovorni za te programe so uh, se zelo modro odločili, da uh, ne bodo uh, o tem odločali pred koncem zakonodajnega obdobja. Sedaj bomo glasovali o poročilu Invest EU in o medinstitucionalnih pogajanjih. Naj povem, da smo po samo štirih trilogih uh, dosegli uh, delni sporazum glede Invest EU in čestitam uh, pogajalski ekipi parlamenta. Parlament eh, od sveta še pričakuje uraden dopis o vseh točkah, glede katerih smo se strinjali, glede sektorskih vidikov CFP-ja in Invest EU in svet naj bi po zadnjih podatkih sprejel um, to, kar je predlagala pogajalska ekipa. Ampak, uh, ker je danes 1. april, nisem prepričan, da to drži. Se opravičujem, uh, Perons Berež uh, želi besedo hvala, predsedojoče, glede za to, da ste omenili postopkovni predlog, ki se mi zdi eh, zelo pomemben in sicer gre za to, da v tem mandatu da se ne bomo izrazili glede funkcije stabilizacije, niti o programu strukturnih reform, ki, jih, eh, torej, ki ga je predlagala Evropska komisija. Glede na to, da je to verjetno eh, zadnja eh, skupna seja odborov Ekon in Buč, bi rada pojasnila, zakaj smo se odločili za to mirovanje. Najprej bi se zahvalila soporočevalcu, uh, Heimerju Bogu, uh, s katerim sva zelo dobro sodelovala, pripravila sva zelo dober predlog uh, za izboljšanje prvotnega, zelo skromnega predloga Evropske komisije. Medtem ste vi prevzeli to delo in iz naših razprav je išlo, da predlogi za izboljšanje predloga komisije niso uh, bili zagotovljeni in zato je bolje, da pustimo uh, dosje v sedanjem stanju. Obžalujem pa to, da eh, svet še naprej dela in to brez kakršnega koli stika s tem parlamentom, uh, In to bo eh, lahko vodilo v pristop, ki bo še bolj menj vladen in to v obdobju, ko eh, itak že trpimo zaradi demokratičnega primankljaja. In tu bi bil doprinos našega parlamenta še posebej pomemben. Naši nasledniki bodo morali uh, vzpostaviti to funkcijo stabilizacije. Naj spomnim na to, da je ta parlament prvič ugotovil, da evro potrebuje stabilizacijski mehanizem leta 1998. Eh, danes eh, smo v letu 2019 in eh, tega stabilizacijskega mehanizma še vedno nimamo. In to bo imelo škodo za celotno območje meni se zdi bolje, da pustimo predlog na mizi, kakršen je, eh, skupaj z vsemi amadmaji, ki sva jih z gospodom Brgom eh, pripravila in tudi um, z vsemi predlogi drugih skupin. Eh, ljubše mi je to, kot da tvegamo, da bo vse skupaj propadlo. Ja, res je, da nismo bili prepričani, da bomo dosegli na plenarnem zasedanju v Štrasburgu čez dva meseca eh, pozitivno glasovanje. Če bi bil ta predlog zavrnjen, bi bilo res škoda. To je zelo pomembna tema, to ste tudi povedali. Kar se tiče sveta in eh, njegove pripravljenosti poslušati, bomo videli, kako se bo svet izrazil glede uh, večletnega finančnega načrta in pa uh, panožnih programov. Ne trdim, da me skrbi, ampak eh, sprašujem se, če je svet pripravljen na naše argumente. Argumente, na katere spominjamo na vsakem srečanju GAKA. kot da eh, bi nekako pričakovali, da se bodo eh, nekega dne vsi zbudili eh, v svetu in končno omogočili sprejem tega programa. Hvala lepa. Mislim, da je ta odločitev modra. Ta stabilizacijska funkcija je po mojem mnenju izjemno. Eh, pomembna, to je en od glavnih stebrov evroobmočja, ki ga moramo obdržati in moramo naslednjemu parlamentu to prepustiti. Naslednji parlament se bo moral boriti za to, da nam bo reforma omogočila, eh, da se bomo lahko bolje soočali z krizami kot v preteklosti. Dobro, sedaj pa nadaljujemo z eh, glasovanji najprej glasujemo o EFSI, ampak eh, preden pa glasujemo, pa bomo preizkusili, če naprave delujejo. Konec glasovanja. Thank you. Hvala. Dobro, bomo glasovali o rezultatu delnega sporazuma o Invest EU in resnično se zahvaljujem Jose Manuelu Fernandezu, mojemu soporočevalcu in vsem poročevalcem v senci za ta odličen rezultat. Parlament je tu igral odločilno vlogo pri izboljšanju tega besedila. Sedaj pa smo pred novim proračunskim obdobjem in eh, zato imamo sedaj dober program, ki bo zahteval ustrezne proračunske, proračunske vire in parlament se bo za to boril. Mislim, da smo dosegli odličen rezultat. Zahvaljujem se vam vsem za vaše prispevke k temu rezultatu in k tem uspešnim pogajanjem. Začenjamo z glasovanjem, glasujemo poimensko. vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, 3 proti, 1 vzdržan, sprejeto čestitke. Very good. Uh, Dobro, hvala. Uh, to je bilo um, kratko uh, srečanje, ampak učinkovito, intenzivno. samo uh, trenutek, uh, premora bomo naredili za to, da uh, pustimo našim kolegom iz odbora za proračun, da zapustijo dvorano.